Lep pozdrav na današnjem drugem delu sestanka. Danes smo imeli zelo dolgo glasovanje in več pomembnih odločitev smo morali sprejeti. Zdaj pa nadaljujemo s točko 9 na dnevnem redu in sicer zmanjševanje neenakosti s posebnim povdarkom na neenakosti otrok. besedo dajem kar takoj poročevalki za ta vprašanja, ki so izjemnega pomena za ta odbor v Evropskem parlamentu. Začeli bomo z gospo Zuber iz skupine GUE NGNL. Lepo prosim, če se lahko omejite na pet minut, to bi bilo krasno. Izvolite, beseda je vaša. Boa tarde a todos. Eh, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Lepo zdrav sem. Najprej se želim zahvaliti organizacijam, ki so sprejele povabilo odbora za zaposlovanje UNICEF, Save the Children, Evropska mreža za boj proti revščini in tako dalje. Ko smo načrtovali delo skupaj z sekretarjatom odbora, smo si rekli, da bi morda pred sestankom poročevalcev v Sinci prisluhnili organizacijam, ki so se ukvarjale s to tematiko, organizacijam, ki imajo dosti podatkov, statistike na tem področju. In tako lahko poročevalci v senci in drugi razpravljamo o tem, katere so tiste temeljne ideje, ki jih je treba vključiti v poročilo. Naj spomnim, kot poročevalka iz Portugalske menim, da je to zelo pomemben trenutek. Zelo pomembno se mi zdi pripraviti poročilo na to temo. Na portugalskem je vsak tretji otrok v revščini. Pogovarjala sem se že z mnogimi organizacijami in zdi se, da bi revščina med otroci lahko bila ločena od širšega gospodarskega položaja. Z drugimi besedami menim, da revščine otrok ne moremo ločevati od brezposelnosti starš in dejstva, da ni socialne podpore za starše, da ni javnih storitev izobraževanja, da ni pomoči za otroke. Kaj želim povedati? Ne moremo ločevati revščine otrok od prvotnih vzrokov, ki sploh povzročajo ta problem, ki je v porastu v mnogih državah. To je dramatičen problem, namreč revščine otrok in o tem pričajo vsa poročila. Glavne žrtve krize in ukrepov, ki so bili sprejeti za boj proti krizi, so bili prav otroci. Pri pripravah na poročilo sem stopila v stik z mnogimi organizacijami, zlasti tistimi, ki delajo na terenu. Danes nismo tu zato, da bi poslušali vedno ene in iste osebe, ampak želimo besedo dati tudi strokovnjakom. Prejšnji teden sem obiskala inštitut za socialno pomoč, ki ima tudi vrtec. In rekli so mi, da je vedno več otrok, ki, katerih starši imajo minimalno plačo. Veliko je samohranilk, veliko je staršev, ki so bili odpuščeni in so torej brez dela. In recimo so ljudje, ki prejmejo 170 evrov na mesec in če ne dobijo dodatkov, morajo od teh 170 evrov odšteti še znesek, ki ga porabijo za hrano. Poleg materialne revščine, pomankanja osnovnih pogojev hrane, doma, je tu še ena stvar, ki je zelo pomembna. Kaj pa v prihodne mentalno zdravje, psihosocialna tveganja, s katerimi se bodo morali ti otroci soočiti? Namreč govorimo o otrocih, ki že od malega živijo v problemih s katerimi se srečuje doma. In njihove sanje se razblinijo že v otroštvu, nimajo možnosti za boljšo prihodnost. Recimo, Povedano mi je bilo, da ko se ti otroci igrajo med seboj, pravijo, danes se bomo igrali. Kaj? Igrajmo se, da gremo na centar in iščemo delo. To je njihova realnost. In dejansko je njihova realnost ta, da hodijo na centre za brezposelnost, na razgovore za delovna mesta. To je realnost, ki jo je možno spremeniti samo z radikalno spremembo politike. Še enkrat se zahvaljujem vsem in hvala, da ste organizirali ta dogodek. You, uh, now, uh, hvala, gospa Zuber. Sedaj pa besedo dobijo povabljeni gostje. Lepo vas prosim, če se omejite na 5 do 6 minut, to bi bilo čudovito, ker bi potem tudi vsi dobili priložnost za sodelovanje v razpravi. Besedo najprej dajem gospe Hainsworth iz Eurochilda. Izvolite, beseda je vaša. Much, Hvala lepa, gospa predsednica in hvala za priložnost, da dam svoj prispevek pri tej izmenjavi mnen. Poročilo na lasno pobudo in predanost tega parlamenta je nujno za napredek. In kot je že povedala gospa Zuber, eden od treh otrok na portugalskem doživlja revščino in socialno izključenost. V Evropski uniji nasploh je to vsak četrti otrok. Vsi razumemo, da izkušnja revščine v otroštvu prinaša dolgotrajne posledice. To lahko privede celo do odvisnosti celo življenje, zato želimo preprečevati revščino. To je ne le moralna obveznost, pač pa tudi gospodarsko pametna politika. Ne moremo se privoščiti, da temu ne bi dali politične prednosti, ki si jo zasluži. Tu zastopam Eurochild. Smo člani organizacij, ki delamo za otroke po vsem svetu. Imamo veliko članov, želimo pa si še zlasti vzpostavljati mreže za pravice otrok in zauzemamo se za pravice otrok na nacionalni ravni. Tu sem tudi v imenu širšega zavezništva, to pa je Evropsko zavezništvo za naložbe v otroke. To je koalicija 24 evropskih mrež, ki vključujejo organizacije kot so Safe Children, UNICEF, SOS Children's Villages, pa tudi mreže, ki se ukvarjajo z zmanjšanjem revščine, brezdomstvom, izobraževanjem in tako dalje. To zavezništvo si prizadeva za izvajanje priporočil EU za naložbe v otroke iz leta 2013. Želimo si širši konsens, ki mora biti dosežen skozi čim širši pristop. Veseli me, da lahko izkoristim to priložnost, da predstavim eh, brošuro o implementaciji. To je pripravilo to zavezništvo. Tukaj najdemo študije primerov, v katerih vidimo prakse, ki odražajo naravo teh priporočil. Upamo, da bo to navdih za oblikovalce politik in zagovornike. Kritičnega pomena je, da se zavedamo, da revščina otrok ni neizogibna, pač pa je občutljiva na politike. Tudi ob omejenih virih imamo možnosti. Potrebujemo politično voljo za dolgoročno gledanje in ulaganje tam, kjer je najpomembneje. Vsak otrok mora imeti možnost, da uresniči svoj potencial. To se bo v končni fazi izplačalo. Sedem značilnosti uporabljamo za izbiro študij, omenila bi samo tri. Prva je to, da potrebujemo integrirano delovanje, torej preiti moramo strokovne meje. Prav tako nikoli ne gre samo za vprašanje denarja, gre vedno za kombinacijo več dejavnikov. Sodelovanje ne zajema samo so koordinacije, pač pa tudi zahteva dialog. Menimo, da moramo vlagati v strokovnjake in eh, v storitve na terenu, ki jih izvajajo lokalne skupnosti. Zelo nas skrbi povdarek na infrastrukturi, ki pozablja na potrebo po spremembah v ljudeh, zlasti v korist najbolj deprivilegiranih. Potem aktivno vključevanje otrok in njihovih družin. Nemogoče je, da bi ljudi potegnili iz revščine, tem, da počnemo stvari za nje ali njim. Tu gre za strukturna vprašanja, ki ljudi priklenejo na te cikle, so pa tudi vedenska vprašanja, ki jih je možno spremeniti le od znotraj. To je zelo pomembno, kako se izvajo storitve, kako se usposabljajo strokovnjaki. Vse to je zelo pomembno za učinkovitost na dolgi rok. Prepričani smo, da bodo resnične spremembe išle le takrat, ko bodo vsi voditelji v skupnostih, starši, strokovnjaki razumeli, kako pomembne so te spremembe. Najpomembnejši pa je občutek otrok za njihovo identiteto in sposobnost za vzpostavljanje pozitivnih odnosov z drugimi, za večjo samozavest in možnosti v prihodnje. To pa izhaja iz tega, kako gledamo na otroke v naši družbi. Tretja značilnost je zelo pomembna ta brošura govori tako o praksi kot o okviru politik. Veliko je govora o inovacijah, socialnem podjetništvu, drugačnem delu, to je dobro, vendar pa potrebujemo robustne vladne politike, ki uokvirjajo posamezne prakse. Drugi kolegi bodo več povedali o tem. Če zaključim. Nekaj jasnih priporočil Evropskemu parlamentu za priporoč, za poročilo. Parlament najavno podpre pristop treh stebrov, dostop do virov, dostop in sodelovanje otrok. Kljub temu, da je Evropski svet potrdil oziroma podprl to poročilo, pa vidimo, da se te kršitve še dogajajo. Še nekaj minut imam zahtevamo več prepoznavnosti revščini otrok v makroekonomski agendi, recimo s tem, da postane revščina otrok obvezen pokazatelj, potem pritisk na države članice, da si zastavijo podcilje za znižanje revščine med otroki kot prispevek, zmanjšanju revščine 2020 in zagotoviti, da bo Evropska komisija zagotovila sredstva za spremljanje izvajanja priporočil. Recimo potrebovali bi eh, portfelj kazalnikov za izkorinjene revščine med otroci in tako dalje. Računamo na podporo Evropskega parlamenta. Zelo spodbudno je, da imamo podskupino za pravice otrok ta hiša, svet, ekosok in vsi od drugi so ključnega pomena, da ostane dobrobit otrok prioriteta. Uh, Hvala lepa. Zdaj pa je Katarina Čečen iz Unicefa. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Zastopam pisarno za raziskave iz Firenze. Zastopani smo v 25 od 28 članic EU. Lani oktobra je naš urad objavil poročilo Otroci recesije, vpliv gospodarske krize na otroke in mlade. V tem poročilu smo 41 bogatih držav razvrstili. To so države, ki sodijo v EU ali OECD in sicer po merilu zvečanja Revščine med leti 2008 in 2012. Največje povečanje revščine med otroci smo videli v tistih državah, ki jih je najbolj prizadela globalna gospodarska kriza. Države kot so Grčija, Islandija, Italija, Španija, tribalske države, pa tudi Irska in Luksemburg. Do neke mere pa tudi države kot sta Francija in Mačarska. Vidimo, da v 41 državah najdemo Eh, povečanje revščine med otroci. Uporabili smo relativno stopnjo revščine v letu 2008 in to indeksirali samo zaradi inflacije. Učinek krize na otroke je neproporcionalen, če to primerjamo z kazalniki, kot so velike družine, družine z preteklostjo priseljenstva. Prav tako smo si pogledali učinek krize na mlade in stopnjo brezposelnosti med mladimi ter nedejavnostjo med mladimi med 15 in 24 letom. Zlasti v južnoevropskih državah se, se te številke povečali in končno analizirali smo vpliv krize na subjektivne dejavnike. Videli smo, da je to vplivalo na mm, zadovoljstvo z življenjem oziroma nezadovoljstvom, željo po učenju, rasti. V Grčiji in na Cipru so rezultati najslabši, pa tudi v Turčiji, Italiji in Španiji. Videli smo, da v državah, kjer je bil vpliv krize najhujši gospodarsko gledano, so bili družbeni vplivi največji. Tu vidimo, da se je odstotek revnih otrok v družinah brez zaposlitve povečalo. To se je tudi prihodek najbolj znižal in tu se je tudi brezposelnost mladih najbolj povečala. In če zaključim, pogledali smo si stopnjo porabe za socialo in videli, da če tudi se je poraba za socialno zaščito povečala v času krize, pa je odstotek denarja za otroke in družine manjši. To pomeni, da v času, ko so družine in otroci najbolj potrebovali zaščito, tega niso prejeli. To ne pomeni, da moramo porabiti veliko več za otroke in družine, ampak v času varčevanja moramo um, otroke postaviti v središče in jih zaščititi. Če že ne povečati denarja, moramo vsaj poskrbeti za to, da se denar porablja pametno. In ob zaključku, sporočilo UNICEF-a je vedno, da moramo poskrbeti, da otroci ne bodo pozabljeni v težkih gospodarskih časih. In ravno takrat moramo vlagati v otroke, tako da, ko se ponovno pojavi kriza, otroci ne bodo zaostajali. Hvala lepa. Thank you. Thank you very much. Eh, Hvala lepa. Besedo zdaj dajem. Gospe Smolinski iz organizacije Save the Children. Izvolite. Good afternoon. Thank you very much. Lep pozdrav. Hvala, da ste organizirali to izmenjavo z deležniki. To je zelo pomembno poročilo, ki prihaja v pravem času. Hvala, da ste povabili Save the Children. V svoji predstavitvi bi rada nakratko predstavila našo organizacijo in naš pristop pri preprečevanju revščine med otroci. Predstavila bi tudi glavna priporočila. Naša organizacija je bila ustanovljena leta 1919 in osredotočamo se predvsem na izvajanje konvencije Združenih narodov. V Evropi imamo 13 nacionalnih članic, ki delajo na področju zagovorništva za uresničevanje pravic otrok. Lani smo pripravili tudi poročilo o revščini med otroci in socialni izključenosti. In v tem poročilu smo želeli izboljšati ozaveščenost o učinkih revščine med otroci, pa tudi spremeniti percepcijo in se zauzeti za izvajanje priporočil organizacije Save the Children. V poročilu vidimo, da v vseh evropskih državah otroci tvegajo revščino, tudi v državah z večjim BDP-jem na osebo. To pomeni, da gre za izbiro politike in politično izbiro, da se ukvarjamo z revščino otrok. To tudi pomeni, da moramo nameniti dovolj denarja za izvajanje politik na nacionalni ravni. V našem poročilu smo videli tudi, da se je položaj otrok v času krize poslabšal. Najbolj prizadeti so bili najbolj ranljivi in marginalizirani otroci. Za nas je revščina otrok vedno stvar večjih razsežnosti. Najprej premalo priložnosti. Nizek družinski proračun je glavni dejavnik, ki opredeljuje, ali je nek otrok reven ali ne. Tudi osnovne potrebe morda niso izpolnjene, kot so hrana, obleke, bivališče. To pa privede do izključenosti, diskriminacije, nedostopnosti storitev, kot je recimo varstvo otrok, zdravstveno varstvo in podobno. To tudi pomeni, da otroci ne morejo sodelovati v družabnih in drugih dejavnostih in se počutijo izključene. Na finskem so prejšnji mesec opravili raziskavo, ki kaže, da otroci v družinah z nizkimi prihodki se morajo odpovedati hobijem in ne morejo sodelovati v dejavnostih skupaj z otroci lahko se znajdejo tudi v situacijah, ko jih nadlegujejo zaradi ali pa jih ustrahujejo zaradi situacije doma. Otrok, ki v revščini želi eno leto, pomeni, da živi že zelo dolgo v revščini, vsaj z vidika otroka. To tudi pomeni, da nekateri otroci ne pridobijo veščin ki so potrebne in ki bi jim omogočile, da se kasneje izkopljajo iz revščine. Kasneje je revščina otrok povezana tudi z zgodnim opuščanjem šolanja, brezposelnostjo. Prav tako smo videli tudi poročilo, v katerem smo analizirali dejavnike šole, družine in družbe, kjer vidimo, kako je dostop do izobraževanja povezan z revščino vse večjimi številkami na področju revščine v Španiji. Kako torej preprečiti revščino? Najboljši način za nas, da preprečimo revščino otrok, je, da vlagamo v izvajanje priporočil za preprečevanje revščine otrok. V evropskih državah, ki že izvajajo politike, ki so v skladu z priporočili, vidimo, da je revščina med otroci manjša. Vidimo torej, da je ulaganje v izvajanje preporočil pomembna. Implementacijo pa je treba sistematično spremljati na nacionalni ravni. To bi recimo lahko podprla Evropska komisija. Potem zaposlovanje, državni ukrepi, vse to najbolj vpliva na znižanje revščine otrok. Kako učinkoviti so ti ukrepi, pa je odvisno od višine in tudi načina porabljanja sredstev. Na evropski ravni menimo, da bi se ulaganje v Evropo moralo začeti z ulaganjem v otroke. Vidimo, da EU ima dodano vrednost pri skupnem spopadanju z izzivi. Nov investicijski načrt ponuja nove priložnosti, če bi bil bolje povezan z ulaganjem v otroke. Več revščine in več socialne izključenosti bi lahko prineslo velike stroške za našo družbo v prihodnje. Menimo, da je zelo pomembno spregovoriti tudi o vzrokih za neenakost. Kako je to možno narediti? Z preventivo in integriranim pristopom, tako kot je zapisano v priporočilih. Ulaganje v otroke bi moralo biti splošno načelo. To mora biti videno kot ulaganje, kot naložba, ne pa kot strošek. In še zadnja prosojnica. Naj predstavim glavna priporočila Evropskim inštitucijam. Menimo, da je zdaj zelo pomemben trenutek, da pošljemo pozitivno sporočilo Evropi in vsem otrokom v Evropi. Pozitivno sporočilo bi recimo lahko bilo, da bi sprejeli pod cilj znotraj Evrope 2020 o zmanjšanju revščine otrok. Prav tako mora biti revščina otrok prepoznavna tema v vseh dokumentih Evropskega semestra. Pozdravljamo tudi sprejetje akcijskega načrta za izvajanje priporočil investiranja v otroke. Menimo tudi, da bi morali razviti specifične podkazalnike, ki bi bili dobro umeščeni tudi znotraj priporočil za vlaganje v otroke. Zelo pomembno je, da so ti kazalniki izbrani in oblikovani s pomočjo aktivnega sodelovanja otroka in mladih. Save the Children v Italiji je lani predstavil prvi kazalnik revščine med otroki in tam so bili vključeni tudi otroci in mladi. Ne nazadnje. Prepričani smo, da pristop, ki temeli na pravicah, do preprečevanja revščine mora predstavljati bistven element za izvajanje pravic otroka. Hvala lepa. To... Hvala lepa. Sedaj pa Evropska mreža za boj proti revščini. Yours, Izvolite, gospod Jones. Uh, much, Hvala lepa. Hvala odboru in gospe Zuber. Naj nakratko predstavim mrežo, Evropsko mrežo za boj proti revščini. To je največja evropska mreža, ki vključuje 31 nacionalnih mrež in 18 evropskih organizacij. Gospod Martan, zelo Vljudni se trudimo biti, vi pa prosim bodite enako vljudni do naših gostov in drugih poslancev. Hvala lepa. Sauf, Ja, ampak še zmeraj nisem videl svojih predlogov sprememb na osmo točko dnevnega reda. Madame Jones. Gospa Jones. Okay. Um. Dobro. Kot rečeno, smo Evropska mreža za boj proti revščini. Močno verjamemo v sodelovanje vseh tistih, ki so prizadeti. Seveda, borimo se proti revščini za vse skupine. Revščina otrok pa je prioriteta. Smo aktivni člani zavezništva za ulaganje v otroka, ki jo koordinira Eurochild. Najprej, zakaj se nam zdi, da je današnji trenutek ključen? Vidimo, da se revščina otrok povečuje, danes smo videli številke, gledati pa moramo na dolgoročne trende. Dve tretjini držav beležita od leta 2008 uspon v revščini otrok. Države, kot so Mačarska, najdemo 40 odstotkov, 50 odstotkov v državah, kot so Latvija, Bolgarija, Romunija. To načenja kohezijo Evropi, otroci doživljajo to tveganje. Tvegamo pa tudi, da bodo ti otroci tudi v prihodnje, ko bodo odrasli revni. Tu je tudi vpliv na zdravje in razvoj, kot je podarila gospa Zuber. Pomembno je tudi, da družba izgublja. Gre za načenjanje socialne kohezije, povečujejo se stroški, ker otroci ne dosežejo svojega potencijala. Menimo, da je treba jasno povedati, da gre za vprašanje temeljnih pravic. Vidimo, da ne moremo zagotoviti temeljnih pravic otrokom in tu se krši temeljno pravilo. Izgubi se celotna generacija, kršene pa so pravice otrokom. Revni otroci ponavadi odraščajo v revnih družinah, zato si moramo ogledati tudi revščino družin, vendar pa ne moramo spregledati dejstva, da so tudi otroci tisti, ki imajo kot posamezniki pravice. Pristop, ki v središče postavlja otroka, je bistveno. Imamo dober okvir, s priporočili za vlaganje v otroke, vendar pa se ta priporočila ne izvajajo in ne vidimo politične volje, ne vidimo ustrezne prepoznavnosti v smernicah Junkerja. Vidimo tudi, da imamo cilj za revščino še eno leto in tvegamo, da se bo to kasneje izgubilo. Želimo, da to postane prioriteta. Naj povem še, da se moramo osredotočiti na sistemski pristop. Pogledati si moramo, kateri so strukturni razlogi, neenakost, razporejenost sredstev, ključen dejavnik pri revščini otrok. In če se ne spopademo s tem, se bojim, da bomo pristali na individualnih rešitvah. Ne smemo kriviti otrok, ne smemo govoriti, da se lahko osredotočim zgolj na individualno podporo. Gledati moramo na to v kontekstu rastočih neenakostih. Velike razlike so med državami kjer vidimo, da se v več kot polovici držav neenakosti povečujejo. In če se pogledamo, kakšni so razlogi, o tem je govorila tudi gospa Zuber, gre za distribucijo, kaj se dogaja s prihodki, kaj se dogaja s, plači, s plačami. Vidimo, da se je revščina v nekaterih državah povečala za 8,9 odstotka. V Veliki Britaniji več kot 50 odstotkov revnih družin ima nekoga, ki dela. Torej, delo očitno ni ključ do odprave revščine. Kaj se dogaja s sistemi socialne zaščite? Vidimo, da se ta vrzel ne zapolni. Poročilo OECD leta 2013 kaže, da se je prihodek zmanjšal. Predvsem pa vidimo, da je tudi sistem nudil manjšo zaščito. To je tudi zaradi krize. Videli smo, da tisti, ki imajo šibek dohodek, niso bili ustrezno zaščiteni. In ne nazadnje, nismo se naučili od najboljših, kdo so najboljši in kakšni so ti pristopi. Pogledati si moramo, kakšen je učinek krize. Nekaj podrobnosti smo že videli v poročilu UNICEF-a in Save the Children. Še zlasti vidimo, da univerzalne storitve niso več zagotovljene vsem tu vidimo, da ni dovolj podpore za temeljno zaščito in minimalni dohodek. Nekateri otroci tvegajo več kot drugi, zato potrebujemo univerzalne sisteme, govorimo o velikih družinah, starši z nizkimi dohodki, pa tudi priseljenci brez spremstva, otroci brez doma, recimo Romi, ki tvegajo diskriminacijo, potem starši, ki se vozijo na delo, recimo iz Latvije, vidimo, da se starši vozijo na delo, odhajajo in pušča za seboj otroke. Še zadnja minutka, prosim. Vidimo, da ni dovolj politične volje, zato povdarjamo, da potrebujemo politično voljo, da se spopademo z revščino, zlasti med otroci, to pa pomeni izredne prioritete v evropskem semestru. S konkretnimi priporočili želimo si izvajanje eh, kazalnikov, želimo si akcijski načrt za ulaganje v izvajanje priporočil za otroke. Potem želimo sistemski pristop, ki naj bo osrednjega pomena, kako podpiramo ustrezen prihodek skozi celoten ciklus, zagotavljanje evropskih standardov za plače, dostojne plače, minimalni dohodek, pa tudi plače za tiste, ustrezne plače za tiste, ki so na minimalnem dohodku. To je ključ. Potem pa prerasporeditev s progresivnim sistemom obdavčitve in univerzalne storitve za vse. Le tako bomo lahko zagotovili tudi personalizirano podporo za to, da se lahko spopademo z revščino otrok. In še na koncu, glede Sodelovanje. Sodelovanje je ključno. Poiskati moramo načine, da bodo otroci in mladi lahko vključeni v ta proces. Ne gre samo za individualne načrte za življenje, gre za to, da postanejo politični akteri, da jih slišimo na nacionalni ravni in ravni EU. Uh, eh, eh, Najlepša uh, hvala, gospa Jones. Sedaj pa še eh, naš zadnji gost danes in eh, sicer Conny Reuter v imenu organizacije Solidar. No, eh, to ni tema, ki bi jo obravnavale samo ženske. Hvala lepa za vabila, hvala lepa, da se danes pogovarjamo o vzrokih za ta problem, pa tudi o rešitvah. Tako malce prehitr sem. Ja, tukaj imate nekaj primerov organizacij eh, Solidar, ki se borijo proti revščini eh, med eh, otroki, recimo CSV v Združenem kraljestvu, AVO v Nemčiji in tako naprej, ali pa recimo People's Aid Austria. Volkshilfe. Torej. Tukaj ne gre eh, zgolj za organizacije, ki bi samo govorile, ampak za organizacije, ki se dejansko borijo proti revščini. Nekatere države so na tem področju dosegle pravi uspeh, kot recimo Nemčija to je eh, seveda eh, socialno vprašanje, kajti eh, revščina otrok je le končna posledica, vse skupaj se začne z neenakostjo, izključevanjem, revščino družin in na zadnje najbolj trpijo otroci in pa ženske kako najti pot iz tega začaranega kroga. Seveda obstajajo politične rešitve eh, kot organizacija, ki se bori za eh, socialno enakost, pa si prizadevamo zagotoviti eh, socialna stanovanja, želimo zagotoviti prostočasne aktivnosti za otroke in tako naprej in eh, če se eh, pogovarjate z otroškimi psihologi, potem eh, lahko kajk malo ugotovite, kako veliko lahko otrok izgubi v najzgodnejših letih. To je težko nadoknaditi kasneje. Torej, boj proti revščini med otroki ni le odličen program, ki odlično zveni, ampak je to program, ki mora najti konkretne rešitve za otroke v težavah. Organizacija Solidar si prizadeva za socialno pravičnost v Evropi in povsod po svetu. Zato v prvi vrsti eh, vedno obravnavamo situacijo eh, na področju eh, zaposlovanja v Evropi, tudi v Evropskem parlamentu. Obravnavate nekaj odličnih tem, kot recimo direktivo o napotitvi delavcev In eh, mogoče eh, bi v te razprave vključili tudi eh, kriterij oziroma vprašanje, kakšna, kakšne so posledice vsega tega, kakšne so posledice za otroke, kaj se dogaja zaradi brezposelnosti v Evropi in kako to vpliva na otroke. Seveda imamo sedaj bolj eh, prožen eh, delovni čas, eh, potekajo različne razprave v parlamentu in z nevladnimi organizacijami. Veliko govorimo o boljši uskladitvi poklicnega in pa družinskega življenja, ampak to je postaja vedno bolj nemogoče. In to ima učinek na mlade, predvsem pa na otroke. Ulaganja. Ulaganja v izobraževanje, to je cilj, s katerim se strinjamo vsi in upam, eh, da se boste o tem pogovarjali tudi z odborom za izobraževanje, kajti v vseh resolucijah in čudovitih govorih eh, smo se odločili, da je potrebno poskrbeti za ulaganje v izobraževanje, ampak eh, to je na koncu v rokah držav članic, ki pa za to področje ne zagotovijo dovolj sredstev ali pa nimajo zadostnih sredstev, kajti eh, v postopku finančne, eh, finančne konsolidacije izobraževanje predstavlja strošek in zato eh, sredstev za to področje ni. Ja, vsi pravijo, boriti se moramo proti revščini med otroki, boriti se moramo proti revščini. Ampak na koncu imajo vse politike, ki jih sprejemamo, tudi določene posledice. In to izkoristijo populistične, ekstremistične stranke in eh, zatem dosežejo rezultate, kot jih dosegajo danes. Izobraževanje se mora začeti že v zgodnem otroštvu in to eh, mora biti eh, seveda ključno področje za ulaganja, seveda pa je potrebno natančno razmisliti o tem, v katere projekte ulagati. Vsi otroci in vsi mladi morajo imeti dostop do izobraževanja, kajti izobraževanje kot javna dobrina je eh, najboljše področje za ulaganja. In še zadnja točka. Ko govorimo o revščini otrok, moramo razmišljati tudi o specifičnem položaju otrokov, otrok priseljencev, eh, ki so prišli v Evropsko unijo in ki jim je potrebno zagotoviti socialne storitve, eh, stanovanje, Eh, in pa eh, seveda tudi izobraževanje. Kaj ti? Kot sem rekel, je revščina otrok čisto na koncu eh, verige in revščina med otroki, še posebej pa med otroki priseljencev, je danes velik problem v Evropi. Gospa Ela, želi besedo? Ja. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica, dragi eh, kolegi. Najprej bi rada povdarila, da eh, vsi tukaj potrebujemo veliko natančnosti, ko govorimo o revščini. Kajti mi smo zagotovo med najbolj privilegiranimi v tej družbi. Še prav posebej se je potrebno sredotočiti na tretjo generacijo otrok eh, v Evropi. Ti otroci so žrtve eh, globalizacije in integracije. Zakaj? Zato, eh, ker je ta Evropa uničila vse, kar je bilo njihovo. Eh, ta eh, Evropa nastaja v zadnjih dveh stoletjih in eh, pravzaprav se vračamo v prvo polovico 19. stoletja z nespremljivo revščino. Starši otrok niso sposobni družinam zagotoviti dostojne pogoje za življenje. In to je posledica uničitve eh, vseh sistemov, ki so bili vzpostavljeni. Eh, seveda pa je to tudi posledica grozljivih vojn in pa eh, vzpostavitve Evropske unije. Seveda se moramo boriti za otroke in proti revščini otrok, ampak sprejeti moramo tudi posledice za naša dejanja družinam in pa suverenim eh, državam članicam moramo dati priložnost, da eh, same upravljajo z eh, svojimi gospodarstvi. Ne pa, da jih silimo na kolena za to, da bi ohranili družbo dobička, katere žrtve smo mi vsi. In na ta način nikakor ne bomo pomagali izgubljeni generaciji. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa, gospa Sojdrova najlepša hvala gospa predsednica tudi jaz bi se rada zahvalila za študije ki so bile predstavljene tudi češka republika je bila omenjena in mislim da je ta študija zelo pomembna predvsem kar zadeva izobraževanje zapostavljenih skupin. Moja kolegica, moja predhodnica je dejala, da imajo države članice odgovornost za to področje. Mislim, da imajo dovolj finančnih sredstev za to. Ampak države članice, mislim, da niso odgovorne za revne. Češka republika je spostavila veliko delovnih mest s pomočjo Evropske unije. Torej, eh, v odgovornosti držav članice eh, je, da se same odločijo, kako se bodo odzvale na revščino med otroki. Res je, da je revščina otrok eh, ovira pri nadaljem življenju. Otroci z takšnim ozadjem pogosto predčasno prekinejo s šolanjem. Torej, če je naš cilj, da zagotovimo vsaj srednješolsko izobrazbo, potem moramo vedeti tudi, da otroci iz revnih družin eh, srednješolske izobrazbe pogosto nimajo. Revni otroci so eh, pogosto tudi eh, revni starši, revni odrasli in zaradi tega moramo zagotoviti podporo. In pri tem je ključnega pomena ravno izobraževanje. Tudi v Evropski uniji se je pokazalo, da lahko izobraževanje pomaga pri premustitvi ovir eh, za, eh, za postavljene otroke, za otroke, ki so revni ali eh, pa drugače zapostavljeni. Kakšna je torej rešitev? Otrokom moramo pomagati. Šole morajo pomagati otrokom, šolarjem in študentom, eh, da zaključijo vse srednje šolsko izobrazbo in da imajo na ta način možnost, da si najdejo boljše zaposlitev v prihodnosti. Kar pa zadeva poročilo. Pristojnosti na področju izobraževanja imajo seveda države članice. Evropska unija pa ima kljub temu uh, specifične instrumente, s katerimi lahko pomaga uh, revnim otrokom. Najlepša hvala, gospa Morve megdöbbentő azt hallani hogy az európai unió. pretresljivo je da se je v evropski uniji v letu dva tisoč petnajst eh, revščina med otroki okrepila strinjam se da se moramo osredotočiti na vzroke za to ne vem ali ste mogoče že pomislili na to, da bi lahko bila Evropska unija sama po sebi vzrok. Kajti to bi moral biti pojav tretjega sveta. Sedaj pa se številke povečujejo v Evropski uniji. Mogoče sistem, ki temeli na globalizaciji, dobičku, na multinacionalkah, bankah in ki ga podpirajo eh, elite, eh, ali ni mogoče ta skorumpiran sistem, ki je temelj Evropske unije razlog za revščino, tudi revščino otrok in pa odraslih. Ne vem, kako lahko razlikujemo med revščino enih in drugih. Nekateri izvednice so dejali, da ne vedo, kako naj se lotijo tega problema. Revni otrok otroci pogosto odrastejo v eh, družinah z mamo samohranilko, tako so še bolj izpostavljeni revščini. Včasih odrastejo tudi v družinah z dvema staršema, eh, pa sta oba revna, ampak pogosto starši storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi prehranili svoje otroke, da bi jih lahko poslali v šolo in da bi eh, izpolnili vse potrebe svojih otrok. Tode, torej, revščina odraslih in otrok eh, je eh, pravzaprav en in isti pojav. Torej, moje vprašanje je, kako lahko razlikujete med sredstvi za spopadanje z revščino otrok eh, in sredstvi za boj proti revščini staršev. Kajti, če starši ne bi bili revni, potem tudi otroci ne bi bili v tem položaju neenakost. Veliko eh, je bilo govora o tem in eden izmed izvedencev je dejal, da je kar 40 odstotkov revnih otrok na mačarskem tome je pretreslo. Zanima me, odkot ta podatek, mogoče eh, seveda tudi drži, ampak kako je mogoče, da eh, ima država, ki je država članica Evropske unije že deset let, 40 odstotno stopnjo revščine med otroki? Zakaj torej ni pravičnih uh, plač, zakaj ni pravičnih delovnih mest? Govoriti o pravičnih eh, plačah na mačarskem, kjer nekdo, eh, ki dela v tovarni, zasluži 200 ali pa 250 evrov na mesec, medicinska sestra pa 300 do 350 evrov. Kaj boste dejali mađarskim staršem, ki se želijo izogniti eh, revščini eh, otrok? Mislim, da se je potrebno soročiti eh, z izvorom tega problema, namesto da imamo nekakšno navidezno razpravo. Včeraj sem zastavila vprašanje mađarskim staršem, zakaj so revni. In dejali so, da zaradi nepravičnega delovanja bank in zaradi eh, posojil, ki so jim bila dana med letom 2003 in 2013 na Mačarskem. Sedaj e, so obroki trikrat višji od e, zneska, ki bi moral biti določen glede na glavnico e, posojila. Torej, revnim staršem moramo zastaviti vprašanje, kateri so razlogi za njihovo revščino in eh, dejali bi, da eh, so jih eh, banke oropale in Evropska unija bo morala razmisliti o rešitvah. Gospa Zitnanska. Hvala lepa, gospa predsednica, za priložnost, da lahko spregovorim na to temo. Hvala lepa tudi za predstavitev naših cenjenih gostov. Veliko je bilo povedanega o vzrokih za revščino in o posledicah revščine. Ko govorimo o revščini, ne govorimo nujno le o materialni revščini, o pomankanju denarja. Otroci, ki živijo v revščini, eh, nimajo dostopa do izobraževanja, eh, nimajo ustrezne eh, zdravstvene oskrbe, pogosto so žrtve nasilja in ne živijo v ustreznih bivališčih. Eh, ali pa so celo žrtve spolnega izkoriščanja. 12-letne deklice eh, na slovaškem služijo denar kot prostitutke. Slišali smo tudi številke glede odstotkov otrok, eh, ki živijo v revščini na slovaškem, naj bi bila ta stopna 20 odstotna, ampak ta številka je še zmeraj previsoka, da bi lahko bili z situacijo zadovoljni. Kakorkoli že, rečeno je bilo, da eh, je to vprašanje v pristojnosti držav članic. Jaz pa mislim, da eh, temu ni tako. Tudi mi lahko pomagamo državam članicam, da se soočijo z to situacijo. Ko govorimo o tem, kako, pomagam, kako pomagati eh, revnim, moramo razmišljati o celotnih družinah, ne le o otrokih. Eh, zagotoviti moramo staršem dobre storitve, eh, dobra delovna mesta, dobre priložnosti za zaposlitev. In ko govorimo o tem, je potrebno izpostaviti tudi, da imamo na slovaškem težave z minimalno plačo. pogosto uh, oseba zakonito zasluži le minimalno plačo, preostali del uh, plače pa se izplača na nezakonit način in tako uh, zaposlena oseba izgubi prispevke, socialne prispevke, uh, zdravstvene prispevke in tako naprej. Potrebno je zagotoviti tudi boljše storitve, tako da uh, bodo starši lahko delali, kadar uh, bodo dobili priložnost. Slovaška je ena izmed tistih držav, eh, ki eh, nima dobrih storitev eh, oziroma kjer eh, storitev za eh, varstvo otrok mlajših od dveh let skoraj da ni. Potrebujemo ciljno usmerjeno pomoč. Tudi, če starši dobijo nek dodatek, otroci od tega nimajo nič in še zmeraj živijo v revščini. Izobraževanje je eh, ključnega pomena za prihodnost otrok. Vemo, da otroci iz revnih družin zelo težko pridobijo dobro izobrazbo in zaradi tega moramo ne le na papirju, ampak tudi v praksi poskrbeti za vključujočo izobrazbo. To pomeni visoko kakovostno izobrazbo za vse, ne glede na to, odkot prihajajo. Eh, te otroke moramo vključiti v družbo, ne pa da jih izključujemo. In ko govorimo o izobraževanju, ne moremo govoriti zgolj o izobraževanju v eh, šolah. Potrebno je poskrbeti tudi za kakovostne prostočasne dejavnosti, recimo eh, na počitnicah. Takrat se namreč pojavi veliko problemov. Naprimer, v času počitnic. Tisti otroci, ki so eh, iz boljših družin, eh, več potujejo, eh, gredo na bazen in tako naprej, medtem ko revnejši otroci seveda nimajo istih možnosti. In ravno za te možnosti bi morali poskrbeti. Zelo zaskrbljena sem tudi, zaradi pojava negativnega imidža tistih, ki prejemajo socialno pomoč. Eh, ti eh, ljudje naj bi bili manj vredni in mislim, da se moramo tudi s tem soočiti. Gospa Tun. Uh, Najlepša hvala, res sem zelo vesela, da lahko sodelujem pri tej zelo eh, zanimivi in pomembni razpravi. Res ne moremo eh, preprosto pozabiti žalostnih eh, statistik glede eh, socialne izključenosti in revščine otrok. V moji državi še zmeraj 10 odstotkov eh, otrok živi v absolutni revščini, to so podatki iz leta 2012 pri čemer eh, naj eh, bi eh, predstavljala moja država zgodbo o uspehu v Evropski uniji. Nažalost so otroci za to plačali visoko ceno. Evropska unija naj bi zagotovila okvir za boljšo Eh, kulturno vključenost, za boljšo družbeno vključenost in pa za boljši dostop do izobraževanja otrok. Vendar pa mislim, da potrebujemo boljše sodelovanje za boj proti revščini med otroki v Evropi. In eh, prvi korak bi najbrž bila uvedba minimalnih socialnih standardov, ki bi jih morali spoštovati vse države članice. Eh, pri tem bi lahko pomagala Evropska unija. Hvala, gospod Kerike. če govorimo o revščini otrok mislim da govorimo tudi o revščini staršev. vesel sem da ste tudi vi to poudarjali kajti pomembno je da tudi o tem govorimo v okviru te razprave in ne podcenjujte žana kloda junkerja on mi je obljubil da bo pripravil in podprl evropsko strategijo za družine tu je morda še moč kaj pričakovati. Če govorimo o revščini otrok in staršev, govorimo o nečem, o čemer govorimo že generacije in generacije. Pomeni, da ne gre za neuspeh politike v zadnjih desetih ali celo petdesetih letih. Gre za temeljni, načelni problem. Če govorimo o revščini otrok in staršev oziroma zlasti o revščini uh, otrok in o izobraževanju, moramo vedeti, da te teme, o katerih sedaj govorimo, zahtevajo vsaj deset let naporov, da bomo dosegli prve rezultate. To je naš problem. Mi kot politiki pa nimamo deset let, temveč imamo štiri, pet let največ na voljo. Zato mislim, da potrebujemo širšo osnovo. Ne gre samo izobraževanje za e, družinsko politiko, sam bi predlagal naslednje. Nobenega eh, zakona in zakonskega akta v Evropski uniji ne smemo več sprejeti, ne da bi to eh, istočasno pomenilo, da ugotavljamo, ali to zna negativno vplivati tudi na otroke ali starše. In treba se vprašati, ko govorimo o različnih eh, priporočilih, zakaj ne bi to maksimo na nek način ponudili vsem državam članicam. Na Naša celina mora postati bistveno bolj prijazna in ni potrebno, da eh, se bojimo globalizacije, kajti lahko ustvarimo pogoje, s katerimi bomo preprečili revščino v naslednjih generacijah. Hvala. Hvala, gospa Steinbrück. Najprej prisrčna hvala našim gostom veliko znanih podatkov in informacij ste nam priklicali v spomin ampak povedali ste nam tudi še marsikaj novega zlasti ko gre za nekatere podrobnosti in podatke in to je pomembno kajti boj proti revščini otrok pomeni da govorimo o virih resursih ki jih evropa potrebuje za svojo prihodnost morda bo treba o tej temi še bistveno bolj izčrpno se pogovarjati. To, da so socialne posledice vseh zakonskih aktom, tudi našega glasovanja tukaj v tem odboru in v tem parlamentu, morajo biti takšne, da upoštevajo prijaznost do otrok in družin. Torej, poleg samo simboličnih razprav o revščini, potrebujemo resnično skupni pristop in odločno ukrepanje. Kot socialdemokrati v Evropskem parlamentu smo na, javni, smo na zaslišanju komisarja zahtevali tako imano child guarantee. Tako kot imamo jamstvo za mlade, smo rekli, da je treba uvejati tudi jamstvo za otroke sprašujem naše goste, kaj mislite, da bi bili najbolj pomembni elementi za takšno jamstvo za otroke v Evropi, če bi ga ustanovili. Izobraževanje in pomen izobraževanja je seveda tudi pomembno, ko gre za boj proti revščini. Danes imamo v Evropi regije, kjer je moč brezplačno izšolati otroke. Od vsega začetka do konca študijskih let je izobraževanje brezplačno. Ali se vam zdi tudi ključno zagotoviti brezplačni dostop oziroma dostop do brezplačnega šolanja? Se vam ne zdi to pomembno? Mislim, da če boste rekli, da potem je treba države članice spodbuditi k temu, da se tega tudi resno lotijo. Hvala najlepša hvala gospa predsednica seveda smo vsi proti revščini med otroki ampak potrebno se je zavedati da je to tudi posledica nekih drugih politik posledica eh, vrčevalne politike v Evropski uniji, pa tudi politike Evropske unije nasplošno v zadnjem desetletju. Potrebno je zaščititi naše otroke, kajti otroci so naša prihodnost eh, in prihodnost eh, Evrope. Ampak nasprotovati moramo predstavnici nevladne organizacije, ki je govorila o populističnem gibanju in pa o predstavnikih eh, desnice, skrajne desnice. Rečeno je bilo, da naj bi, eh, des, da naj bi skrajna desnica izkoriščala eh, to eh, dejstvo, da naj bi otroci bili eh, slabo izobraženi zaradi revščine otrok. Naj vam dam primer. Eh, um, primer uh, eh, polskega žida, uh, ki je bežal uh, iz Polske po uh, pogromu. In uh, potem uh, sta uh, skupaj uh, z uh, prijateljico uh, živela na francoskem podeželju. In uh, potem, uh, čez eh, nekaj let, uh, ni bil nič uh, bogatejši, uh, ampak kljub temu ga to ni uviralo pri tem, da bi poskrbel za izobrazbo svojih otrok. Torej, uh, revščina ni razlog za uh, slabo izobrazbo otrok. Uh, bolj gre pri tem uh, za uh, slabo izobrazbo odraslih. Predvsem pa je to posledica politike, neuspešne politike. Mislim, eh, da imamo eh, dobro nacionalno politiko v vseh državah članicah. In v razpravi je bilo govora tudi o o revnih otrokih in o, o e, otrokih priseljencev. Jaz sem populist, gospod, ampak naj vas opozorim na to, da so prve žrtve ravno priseljenci in pa otroci tih priseljencev. Najlepša hvala. Hvala, gospod Šolce je naslednji. Tudi sam se zahvaljujem za organizacijo te razprave, ki se mi zdi pomembna in primerna. Prav je, da danes o tej temi lahko izčrpno razpravljamo. Nekatere kolegice in kolegi pred menoj so že povedali marsikaj pomembnega. Sam sem oče dveh otrok, zato bi želel opisati svoje stališče vizavi to, te, te tematike. Prihajam iz Nemčije, in pri nas eh, je vlada veliko naredila za otroke. Vendar sem prepričan, da ni edino, niso samo finančna sredstva tista, ki nam lahko pomagajo pri reševanju problemov revnih otrok. Ne glede na to, ali so starši, eh, ali starši dobro zaslužijo ali ne, vendarle vsi Starši vedo, da ko so enkrat eh, postali starši otrok, so prevzeli ustrezno odgovornost. In mislim, da tudi naprimer v regiji, v kateri, iz katere sam prihajam, imamo starše, ki ne more, ki ne pošiljajo svojih otrok v šole. Torej, tukaj ne pomeni, eh, da več denarja je potrebnega, temveč se morajo starši zavedati svoje odgovornosti. Kolegica Steinruck je omenila nekaj, o čemer bi želel govoriti tudi sam. Na Saškem, naprimer, naši otroci lahko deset ur na dan preživijo v otroški varstveni ustanovi in to brezplačno. Ampak kljub temu v naši zvezdni državi imamo problem revnih otrok oziroma problem enakosti priložnosti za vse otroke. Torej tudi v bogati Nemčiji imamo takšne probleme. Seveda pa je pri nas revščina otrok nekoliko drugače opredeljena kot v nekaterih drugih državah članicah. Sam vem, da je zelo pomembno za to, da imajo otroci dostop do izobraževanja, ne glede na to, ali njihove družine so uh, dobro stoječe ali ne. Hvala, gospod Krasnoderbski. Najlepša hvala. Ne bom govoril o revščini otrok, se opravičujem, to je sicer pomembna tema, ampak Želel bi nekaj reči o tem, kar je kolega govoril o pogromih na polskem v 19. stoletju. V 19. stoletju ni bilo samostojne polske države. Verjetno ste imeli v mislih pogrome na sedanjem ozemlju Ukrajine ali Rusije to je bil torej ukrajinski, ruski problem in mislim, da je pomembno, da stvari zlasti zgodovinskih dogodkov ne mešamo med seboj. Hvala, bi gospa Zubar želela kaj reči pred koncem te razprave. Nekaj minut časa vam lahko dam na voljo. Um, Ainda é possível colocar questões a, aos oradores? Ali lahko še postavljamo vprašanja našim gostom? Če sedaj postavim kakšno vprašanje, ali bodo potem lahko odgovarjali še naši gostje, glede na čas, ki nam je na voljo. Do 16.30 imamo še 20 minut skoraj in se mi zdi, da bi lahko še razpravljali. Ja, ampak veste, danes imamo popovdne še veliko drugih točk na dnevnem redu. Če boste zastavili kakšno vprašanje, bodo imeli naši gostje še čas, da odgovorijo na nje. Se strinjam. Govorili smo o temeljnih stvarih danes, o plačah, o razdelitvi bogatstva oziroma premoženja in tako naprej. To so težave, pred katerimi danes stojimo in pred katerimi ne smemo biti popolnoma neprizadeti. To je seveda ena plat medalje. Druga plat pa je, da se je marsikdo v Evropski uniji obogatil v zadnjem času. In mislim, da smo marsikateri državi članici sedaj naložili preveč kar zadeva krčenje proračunov, naprimer za socialno varstvo in tako naprej. Pri nas na portugalskem je to absolutno bil primer. Veliko oblik šolanja otroke sedaj treba plačati. Potem obresti za dolgove so danes večje, kakor je celotni proračun sistema nacionalnega zdravja. No, če govorimo o evropskem semestru, bi rekla, tako kot ste nekateri med vami že povdarili, da ni dobro, da na eni strani pravimo v priporočilih, treba je revščino zmanjšati, po drugi strani pa pravimo, pravil pa se je treba držati, kajti ravno ta pravila in te obveznosti so takšne, da državam članicam onemogočajo izpolnjevati svoje cilje temeljna kmečka logika pravi, da ne moremo nečesa početi, bomo nasle, kar, kar bomo potem v naslednjem koraku porušili. Kar zadeva otroške dodatke ali, če hočete, jamstvo za otroke, sprašujem vas, ali to naj bo univerzalna podpora otrokom, ne glede na prihodek njihovih eh, staršev ali naj bo to neke vrste temeljna pravica otrok. Potem, če grem naprej, kazalniki za ugotavljanje, merjanje, če hočete, revščine otrok. No, Eurostat je tisti, ki bi nam moral povedati, kateri so kazalniki, s pomočjo katerih bi lahko merili revščino otrok. Morda bi lahko ugradili še nekatere druge spremenljivke in tako naprej. Hvala. Sedaj lahko v dveh minutah na kratko odgovorite na vprašanja gospe Zubar ali na nekatere druga vprašanja poslank in poslancev, če se vam zdijo pomembna. Najprej dajem besedo gospe eh, Hainsworth iz Euročaza. Hvala, predsednica. Zelo zanimiva razprava je to treba je vedeti, da je pomembno, da v Evropski uniji se pogovarjamo o tem, da pa je to problem, s katerim se soočajo države članice na regionalni in lokalni ravni, ampak v Evropski uniji mislim, da je temeljna vrednota skrbeti za naše otroke revščina odraslih in revščina otrok. Če gledate na revščino skozi oči otroka, boste gledali na njihove družine, eh, skupnosti, šole, zdravstvene institucije. Pomembno je torej, da eh, v tej razpravi upoštevamo stališče otroka. Konvencija Združenih narodov o pravicah otrok bi morala biti naša osnovna smernica. Jamstvo za otroke, to je dobra, priporočilo, enostavno priporočilo, ampak če bi ga morali uveljavljati v praksi, je vprašanje, kako bi to danes lahko storili. Hvala, gospa Čen, ki zastopa UNICEF. Dominiku Richardsonu iz UNICEF-a bi želela dati besedo, če dovolite. Ampak kar zadeva kazalnike, dobro bi bilo imeti kazalnike o prikrajšanosti otrok. Recimo v statističnem poročilu Evropske unije o življenjskih pogojih za obdobje 2009 do 2013 imamo eh, nekatere podatke, sem pa bi morali vključiti tudi perspektivo otrok. Hvala, gospod Smolenski iz organizacije Save the Children. Hvala lahko se pridružim predhodnicam. Za nas je pomembno, da se priporočila Evropske unije o mm, vlaganju v otroke začenjajo iz, eh, uresničevati v praksi. Dostop do kvalitetnih eh, storitev na področju vseh politik, zdravstvo, Eh, namestitveni pogoji, skrb za otroke in tako naprej, vse to je treba izvajati. Strinjamo pa se tudi z univerzalnimi rešitvami, ki naj bi zlasti pomagale najbolj ogrožene in najbolj prikrajšane otroke, da bi se izognili stigmatizaciji. Torej, splošne rešitve podpiramo. Kar zadeva kazalnike, imamo svoje predloge o tem, kako bolj slediti večplastnosti revščine otrok. Seveda bi lahko kot kazalnike upoštevali tudi nekognitivne veščine, ki so zelo pomembne in ki jih otroci pridobivajo v prostočasnih dejavnostih, v kakovostnem družinskem življenju in tako naprej. Nadaljne kazalnike je moč razviti tudi na podlagi kakovosti izobraževalnih sistemov, formalnega izobraževanja, neformalnega izobraževanja. In kot sem že omenila, te kazalnike lahko oblikujemo in izberemo z aktivnim eh, uh, sodelovanjem otrok. Hvala, sedaj pa gospod Jones. Dovolite, da se pogovorimo o revščini družin in revščini otrok. To je bistvenega pomena, če hočemo sistemsko zmanjšati revščino vseh. Če bomo samo eh, revščino staršev zmanjševali, moramo zmanjševati tudi revščino otrok, kajti gre za dobrobit otrok, ne samo za finančne vidike. Mislim, da je treba tukaj ubrati pristop, ki izhaja iz eh, perspektive otrok. Drugo, vprašanje jamstev je zanimiva za misel, ampak ne smemo misliti, da je to neka enkratna rešitev, čudežna paličica. Kolegi pred menoj so že povdarili, da imamo veliko dobrih priporočil, o katerih bi ki jih bilo treba začeti uresničevati. Socialno varstveni sistemi, namestitev, izobraževanje, participacija in tako naprej. Gre za torej celoten svežen. Ne mislimo, da bomo samo za eno zadevo, kot recimo jamstvo otrok, vse rešili. Hvala, gospod Konji eh, Reuter iz Solidar. Ja, mislim, da gre za socialna vprašanja, ki so zelo celovita, večplastna. Potrebujemo neko strategijo, vprašajmo se eno samo strategijo ali je treba ta pristop vključiti v vse. Tveganje, ki se pojavlja, je, da če to ne bo vključeno v strategijo Evropa 2020, potem bo to vse razparcelirano, razdrobljeno med posamezne strategije, strategija za otroke, strategija za Rome in tako naprej in potem lahko kar pozabimo skoraj da na evropsko integracijo. Gre za odločitve glede posameznih politik, ki niso povezane z evropskimi inštitucijami, temveč s tistimi, ki delujejo v okviru inštitucij. In radikalizem, populizem in tako naprej lahko samo ogrožajo evropske projekte. Treba je imeti horizontalne projekte, politike, ki povezujejo vse države in tudi zagotoviti moramo uresničevanje socialnih, družbenih eh, storitev. 150 tisoč ljudi pri nas v okviru organizacije Wolfart kot eh, strokovnjaki delujejo že na teh področjih. In mislim, da je ta socialna angažiranost zelo pomembna. Na tem že delamo. Ne? ne gre samo za problem izobraževanja, gre za sistem, ki dobro deluje in eh, mislim, da smo vsi odgovorni v naši družbi za to in ponosen sem na to. Hvala. Še beseda gospodu Richardsonu iz UNICEF-a na koncu. Hvala. Revščina otrok danes ni nič novega. To je problem generacij. 30 let eh, prevelike revščine otrok imamo, 30 let eh, reform družinskih eh, politik, pa nimamo rešitve. Mislim, da ne moremo odpraviti revščine otrok z odpravljanjem revščine staršev. Starši so odgovorni za svoje otroke, ampak otroci si sami ne izbirajo, kje in kdaj se bodo rodili, temveč se rodijo v neko skupnost, v neko družbo. Kar zadeva politike, tudi to je malce zapleteno. Najbolj uspešne države, ko gre za boj proti revščini otrok, imajo zelo eh, splošne, vendar majhne otroške doklade, imajo dobro razvite institucije za varstvo otrok in va, v, za uh, vključitev v takšne varstvene institucije morajo seveda starši, ki več zaslužijo, več prispevati. Stvari niso tako enostavne, ne more vse biti ciljno usmerjeno in univerzalno, kajti treba je vedeti, da cela vrsta ukrepov in odločitev vpliva končno na otroke, tudi na njihovo vključovanje v trg dela in tako naprej. Mislim, da je treba ugotoviti, katere države članice, ki ne namenjajo največ denarja temu boju proti revščini, so uspešne. Nekatere države od vsakih petih evrov eh, namenijo tri evre v, za šolanje otrok vendar samo do šestega leta starosti. Zakaj? To je nesmiselno. Če ne bomo pripravili otrok za šole in šole za otroke, potem bodo naknadne na vlaganja neoptimalna. In to je nekaj, kar je pomembno upoštevati tudi pri razmisleku o kazalniki. Ta cikl medgeneracijske neenakosti, nemobilnosti in revščine je nekaj, kar moramo imeti pred nočmi. Skozi šolanje moramo pomagati otrokom, povezovati storitve in službe, pomagati otrokom in šolam. In na ta način bomo lahko morda prišli tudi do nekega kazalnika prikrajšanosti otrok holističen pristop, kot so nekateri pred menoj že rekli, bi bil tudi pomemben. Hvala. Hvala vsem za vaše prispevke. Pripričana sem, da je to tema, o kateri bomo razpravljali tudi še v prihodnosti. Pojdimo naprej na deseto točko dnevnega reda, gre za družinska podjetja v Evropi. gre za osnutek mnenja in besedo dajem kar poročevalcu gospodu Krasnodebskemu. Pani predsednica. Najlepša hvala, gospa predsednica. Da, gre za osnutek mnenja in Veliko prostora seveda za pripravo mnenja nimamo, omejeni smo s številom znakov in eh, besed. Morda bodo predlogi sprememb še izboljšali ta osnutek mnenja. Najprej hvala poročevalcem v senci, ki so že prispevali zelo zanimive pripombe. Vendar težko sem v tako kratkem času in eh, v tako kratkem času prostoru upošteval njihova mnenja. Kot eh, nekdo, ki dela v visokem šolstvu, sem navajen več pisati. Torej, zakaj gre tukaj? Gre za družinska podjetja, ki so seveda zelo pomembna. V pripravi mnenja smo upoštevali celo vrsto študij primerov o družinskih podjetjih in ta, eh, te študije primerov kažejo, da ima takšna podjetja svoje vrednote, ki vplivajo na vsakodnevno delovanje in poslovanje teh podjetij. Mislim, da, podla, da v zvezi s tem se lahko vsi strinjamo. Vsi namreč vemo, da so to dobre vrednote. Angažiranost, zavezanost v korist celotne družbe in lokalne skupnosti in ta tradicija poštenega podjetnika ali celo poštenega trgovca je tukaj vključena. V mnenju opozarjamo tudi, da opredelitev pojna družinsko podjetje še ni jasna. Nimamo jasne definicije. Seveda moramo upoštevati razlike med državami članicami, ampak kljub temu bi morali priti vsaj do nekega predloga, opredelitve pojma družinsko podjetje. Če bi to lahko naredili, bi bilo lažje zbirati tudi podatke in informacije o takšnih podjetjih. Osredotočiti se moramo tudi na izobraževanje in usposabljanje. Ta podjetja imajo dosti krat težave zaradi dedovanja in prenosa podjetja iz enega lastnika na drugega. Poleg tega moramo vedeti, da so družinska podjetja nekaj zelo specifičnega, samosvojskega. Gospodarska kriza in recesija je seveda povzročila veliko težav tudi za družinska podjetja. V velikih eh, stiskah so se marsikatera znašla. In to, kar pričakujemo, je ukrepanje tudi strani predsednika komisije Junkerja. Mislimo, da tudi on mora upoštevati potrebe družinskih podjetij, kajti ta so zelo pomemben stebr evropskega gospodarstva v vseh državah članica. In to je nekaj, kar je treba upoštevati. Ne na zadnje. V mnenju govorimo tudi o tem, kaj smo ugotovili v zvezi z afero LuxLeaks. Zdi se nam, da mora komisija ukrepati zaradi enake obravnave multinacionalk na eni strani in družinskih podjetij na drugi strani. To je zlasti pomembno poudarjeno v zadnjem odstavku mnenja. Tukaj smo poudarili, da obstajajo mnoge države kjer so družinska podjetja po letu 1945 skoraj izginila. Samo podjetništvo, družinsko podjetništvo, celo obrtništvo je v teh državah eh, imelo negativni prizvok. No, po drugi strani pa so obstale države članice, v katerih so družinska podjetja lahko vzcvetela zaradi tujih naložb, torej tudi konkurenčnost in konkurenco je treba upoštevati in treba je zagotoviti ustrezno uh, okolje za delovanje družinskih podjetij. Pa še v lastnem imenu bi nekaj rekel. Ne moremo imeti situacije, v kateri neko družinsko podjetje poravnava vse davke, uh, pa vendar zaradi kakšnih malenkosti jih eh, davčne uprave pretirano preganjajo. Če tudi se nekatera tak podjetja poslužujejo prakse izogibanja plačila davkom. Seveda bomo imeli tudi predloge sprememb in eh, veselim se že predlogov sprememb eh, ne samo poročevalcev senci, temveč tudi poslank in poslancev. Hvala. Hvala. Kolegica Jazlovjecka je poročevalka v senci za ELS, kajti običajnega poročevalca v senci ni tukaj. Hvala. Gospa Jazlovjecka je poročevalka v senci, ampak ker ni prisotna, ne more sodelovati v tej razpravi. Zato bi v njenem imenu želela najprej čestitati poročevalcu k zelo uravnoteženemu uh, mnenju in hvala za organizacijo sestankov, ki so predhodili pripravi tega mnenja. Gotovo bodo vsi še naprej eh, aktivno sodelovali pri pripravi tega mnenja. Družinska podjetja so del naše tradicije in vsebujejo določene vrednote, ki jih moramo spoštovati in podpreti. Vendar istočasno je treba vedeti, da so se znašla v konkurenčnem boju in da je lojalna, lojalno poslovanje potrebno. Podarili smo v tem mnenju, da je treba oblikovati izobraževanje, usposabljanje, davčno zakonodajo tako, da bo ta spodbudna za družinska podjetja. Tudi izobraževanje in usposabljanje je treba reorganizirati s tem v zvezi. Ustrezne predloge sprememb bomo pripravili. Leta 2009 je komisija pripravila poročilo, v katerem ugotavlja naslednje. Samo zaposleni v podjetjih, ki so jih sami ustanovili, so postali družinsko podjetje v nekaterih državah članicah. In tukaj je družina pomembna. Potem gre za dedovanje, za uh, prenos lastništva iz uh, starejšega lastnika na njegove naslednike. Tudi s tem v zvezi bomo pripravili še nekatere predloge sprememb. Gospod Benifaj v imenu socialistov in demokratov. Hvala, predsednica. Naj se na začetku zahvalim poročevalcu za pripravo tega osnutka mnenja o družinskih podjetjih v Evropi. Od vsega začetka je poročevalec eh, dobro sodeloval z poročevalci v senci. To mnenje bo dober dokument, dober temelj za to, da dobimo nove podatke in informacije, naprimer v zvezi s sektorji, v katerih družinska podjetja predstavljajo velik delež BDP-ja. Podarili smo tudi ustvarjanje delovnih mest v družinskih podjetjih, potem eh, trajnostno naravo samega poslovnega modela v družinskem podjetju, ki je drugačno, ki je usmerjeno na dolgoročno rast. V tem osnutku mnenja najdemo torej zelo dobre nastavke in eh, mislim, da bomo morali delati skupaj, da bomo dosegli te cilje. Še nekaj pripomb imamo, ki bi jih morda lahko vključili v to mnenje. To bi lahko spodbudilo tudi delo odbora. Poročevalec ima prav, ko povdarja potrebo po definiciji družinsko podjetje. Tukaj bi potrebovali nek nov pristop delo skupine strokovnjakov, ki je poskušala najti neko definicijo, je uspela, ampak kriteriji, ki so jih ti strokovnjaki leta 2009 upoštevali, niso bili ustrezni. Kar zadeva lasništvo takšnega družinskega podjetja ali kar zadeva uh, večinske glasovalne pravice uh, To se nam zdi nepomembno. Velikost podjetja je po našem mnenju podjetja. Lahko imate podjetje, ki izdeluje salame v nekje v majhni vasi v Italiji, lahko pa imate nekega velikega uh, podjetnika, ki je lastnik družinskega podjetja, ki ima ne vem več deset zaposlenih. Mislim, da je to tisti, tisto merilo, ki je pomembno če hočemo imeti boljšo zakonodajo. Družinska podjetja običajno delujejo bolje, ko gre za socialno odgovornost, eh, kar zadeva njihove zaposlene in igrajo zelo pomembno vlogo v lokalnih skupnostih, v katerih delujejo. To smo v osnutku mnenja tudi ustrezno upoštevali. Tudi eh, v odboru ITRE so to poudarili. Bi pa lahko omenili tudi mi pomembnost eh, standardov za socialno odgovornost, kot tudi pravico zaposlenih za sodelovanje v upravljanju družinskih podjetij. Mislim, da so to zadeve, v zvezi s katerimi bi se lahko vsi dogovorili. Potem pa gre tudi še za geografski vidik, ki ga je treba upoštevati razporeditev družinskih podjetij je zelo neenakomerna v Evropi zaradi še obstoječih socialno-gospodarskih okoliščin. In to je tudi nekaj, o, katerem, o čemer bi morali razmišljati najlepša. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Besedo dobi Renate Weber, Alde. Hvala lepa, predsednica. Res je, da imamo v tem parlamentu zelo stroga pravila, ko gre za poročila na lasno pobudo dolžina osnutka in dolžina mnenja, ki jih pripravijo drugi odbori. Obenem pa gre za zelo, zelo pomemben vidik, kajti tako poročilo na lastno pobudo ob prispevku odbora za zaposlovanje predstavlja skupno prizadevanje, da bi dobili javne politike Evropske unije, ki bi prispevale k boljši zakonodaji na tem področju. Zato nimam dvomov, da bomo ob koncu teh sestankov, priprave predlogov sprememb, dobili osnutek mnenja, ki bo drugačno. In tudi poročilo samo bo precej drugačno. Rada bi čestitala poročevalcu za osnutek mnenja in za pripravljenost sodelovati s poročevalci v senci. Hvala za odprtost za naše predloge. Verjetno je najbolj občutljivo vprašanje ali najpomembnejše opredelitev pojma, kaj sploh družinsko podjetje je. In ker so prakse v posameznih državah tako različne in imamo preveč opredelitev, bi rada vložila predlog spremembe, ki zahteva od komisije, da pripravi vsaj skupne kazalnike, ki so potrebni, da je neko podjetje opredeljeno kot družinsko. Na ta način bomo morda dobili možnost, da pridobimo boljše statistične podatke in da dobimo tudi boljši pregled nad ulogo, ki jo igrajo družinska podjetja v gospodarstvu Evropske unije, pa tudi na področju samega zaposlovanja. Skupina Alde je zelo zainteresirana za pristop enakosti med spoloma tudi v družinskih podjetjih in nekateri predloge sprememb bodo šli tudi v to smer spodbujati želimo idejo vse na enem mestu za podjetnice, vključno tudi z podporo za varstvo otrok, za tiste ženske, ki želijo biti podjetnice v družinskih podjetjih. Zelo pomembno je tudi vprašanje vodenja in nasledstva v družinskih podjetjih. Zelo pomembno vprašanje tu, če želimo, da bi ta družinska podjetja še naprej igrala aktivnejšo in bolj dinamično vlogo v gospodarstvu Evropske unije, je tudi to, kako reguliramo, kakšno zakonodajo sprejemamo in zato eh, bomo dali priporočilo komisiji in državam članicam naj poenostavijo in konsolidirajo zakonodajo, ki se nanaša na dejavnosti v tem sektorju. Spodbude kaže dati tudi na področju izobraževanja, kajti če želimo, da bodo podjetniki v družinskih podjetjih aktivnejši, jim je treba pomagati že od začetka, od osnovne srednje šole, da bodo znali razvijati veščine in spretnosti v tej smeri. Sem pa precej prepričana, da bomo skupaj pripravili dobro mnenje in na to poročilo. Kot rečeno, To naj nam pomaga priti do javne politike, ki jo tako zelo potrebujemo. Silikiotis. Hvala lepa, gospod Silikiotis. E, Hvala, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za izvrstno pripravljeno poročilo. Stališče poročevalca je povsem jasno, če berete poročilo in zato je tudi za politične skupine enostavno zauzeti stališče. Gue se ne strinja z več vidiki v tem osnutku poročila, še zlasti, ko gre za vključevanje tematike podjetništva v učne načrte šol. Menimo, da izobraževanje ne sme biti povezano s tržnim gospodarstvom. Šole morajo biti demokratične, šole za državljane, kjer bodo mladi in učenci imeli občutek, da so lahko preživeli najsrečnejše in najbolj ustvarjalno obdobje v življenju. Gospodarski darvinizem ne sme dobiti prostora v šolah. Seveda se da izboljšati besedilo tudi na drugih področjih. Strinjam se z poročevalko v senci, ki je dejala, da imamo zelo velike razlike med državami. Menimo, da družinska podjetja, podobno kot druga, bi morali razdeliti na mikro, srednja in majhna in večja. Imeti bi morali tudi kategorijo podjetij za do pet, pet zaposlenimi, kajti večina podjetij, ki ima do pet zaposlenih, je družinskih podjetij. Zato bi se morali potruditi in omogočiti tem podjetjem boljši dostop do financiranja. Prav tako potrebujemo progresivno obdavčitev in druge ukrepe. Ampak poleg vsega tega, o čemer se ne strinjamo, pozdravljamo druge točke. Nujno je, da spodbudimo rast MSP-jev glede na to, da živimo v gospodarski krizi. Menimo, da na ta način lahko zaščitimo delovna mesta in ustvarimo nova. Znano je, da je večina delovnih mest ustvarjenih v MSP-jih in družinska podjetja sodijo ravno v to kategorijo. To so torej moje misli in te boste našli tudi v predlogih sprememb, ki bomo vložili. Veselimo se že sodelovanja z poročevalcem na čim bolj konstruktiven način, da bi poročilo še izboljšali. Uh, to... Hvala lepa, Tatjana Ždanoka, zeleni. Hvala. Najprej želim čestitati gospodu Krasnodepskemu. Zahvalila bi se mu tudi za sodelovanje v tej prvi razpravi. Uložili smo že predloge sprememb še pred počitnicami, naj jih nakratko opišem. Imam pa tudi vprašanje za gospoda Krasnodepskega. Namreč ugotavljam nekatere razlike med besedilom in vašo predstavitvijo, predvsem ko gre za multinacionalke in majhna podjetja, ki so geografsko vezana. Eh, Vaše besedilo pravi, da želite opozoriti komisijo na enako obravnavo multinacionalk in družinskih podjetij. Mi smo drugačnega mnenja in naš predlog spremembe se glasi. Želimo opozoriti komisijo na dejstvo, da je enako enaka obravnava podjetij pod vprašajem zaradi bolj ugodne obravnave multinacionalk. To je naš pristop, ki ga bomo tudi predstavili in upamo, da se bomo o tem lahko kasneje pogovarjali in dosegli kak kompromis. Prav tako ne moremo biti tako optimistični, ko govorimo o družinskih podjetjih. Ni res, da so ta podjetja vedno uspešna. Zato bi v uvodni izjavi rade vložili predlog spremembe. Družinska podjetja se lahko v pozitivnih primerjih razlikujejo od ne družinskih podjetij in tako dalje in tako naprej. To je naš predlog v zvezi S tem vidikom seveda vemo, da ni jasne definicije in na to še čakamo, da se opredeli, kaj družinsko podjetje sploh je. Strinjamo se tudi z liberalci in predlogom Renate, da bi imeli vsaj nekaj meril, po katerih bi se podjetje lahko uvrstilo med družinska podjetja. Ampak tukaj imamo definicijo družine tako, kot je. Uložili smo predlog spremembe, v katerem predlagamo komisiji, da bi pri pripravi definicije družinskega podjetja poskrbela, da bo ta vključila vse družine, ki jih najdemo v današnji družbi. Treba je poskrbeti za nediskriminacijo različnih oblik družine. Potem smo vložili predlog spremembe tudi pri drugem odstavku, kjer govorite o MSP-jih. Želimo natančneje razložiti. kaj je najpomembneje. In povdarili smo, da je pomemben eh, dostop do financ, davčna pravičnost, tudi socialna varnost vseh, ki sodelujejo v strukturah MSP-jev. Povdarjamo tudi, da je pomembna dobro usmerjena pomoč, ki bi lahko pomembno vplivala na ohranjanje delovnih mest. In poudarjamo tudi potencial, ki ga imajo MSP-ji za ustvarjanje delovnih mest v kontekstu krožnega gospodarstva. Predlagamo torej, da bi bil ta odstavek bolj ekspliciten. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, zato, da bi bilo besedilo še bolj eksplicitno in bolj natančno. Hvala lepa. Uh, Gospod Gerike, ena minuta. Micro. Mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se zahvaljujem kolegu, gospodu Krasnodebskemu, za mnenje glede položaja družin v Evropi in za zelo dobro sodelovanje. Omenil bi dvoje, ki, dve stvari, ki sta mi zelo pomembni v tem mnenju. Evropska razsežnost tradicionalnega pojma trgovcev. To je ideal socialne odgovornosti. Menimo, da bi ravno v sedanjem času ne smeli pozabiti tega, da moramo odigrati svojo vlogo na svetovnem trgu. To mora biti način, da družine še izboljšajo svoj položaj. Tudi kar zadeva obdavčitev, bi morali spomniti vse, kako pomembno je, da pri prenosu podjetij na naslednike ne pride do vrzeli. Menimo, da bi družinska podjetja potrebovala reforme, s katerimi bi jih razbremenili tudi v davčnem smislu. Yes. Yeah, Ste zaključili. Gospa Morvaj, eno minuto. Hvala lepa. Vesela sem, da je poročilo o družinskih podjetjih poudarilo konkreten eh, položaj, ne pa da je govora o postkomunističnih državah. Spomnila bi na vprašanje ustvarjanja delovnih mest in spomnila bi na nekatere konkretne značilnosti. Namreč v prejšnjih režimih, komunizmu, socializmu, kakorkoli to imenujete, so delovna mesta ustvarjala velika državna podjetja, tovarne v državni lasti in po politični tranziciji je nastal položaj, ko so multinacionalke ustvarile delovna mesta. To so bila podjetja, ki so prihajala na Mačarsko, gradile tovarne in ustvarila delovna mesta. Ampak to moramo spremeniti. Vlade morajo razumeti, da je ustvarjanje delovnih mest tudi, če se nek par odloči za ekološko kmetijo, kjer živi s tremi otroci ali pa če ima nekdo svojo sirarno ali če nekdo s prijatelji osnuje podjetje. Z davčnimi spodbudami je treba spodbujati ne samo multinacionalk, pač pa tudi ta mala podjetja, ki tudi ustvarjajo delovna mesta in prinašajo dostojanstvo in dostojanstveno življenje. Če bi na tak način ustvarjali obsežnejši srednji razred, potem bi ti ljudje ne bili odvisni od države in od multinacionalk in bi lahko bolje obvladovali moč države. Hvala lepa, gospod Krasnodebski. Hvala lepa. Hvala za zanimive komentarje. Vsakokrat, ko govorimo o družinskih podjetjih, se spomnimo Tomasa Mana oziroma Maxa Webra. Vendar bi v Evropi potredovali mnogo, mnogo družinskih podjetij, kot smo jih imeli pred leti. Pojavi se vprašanje, kdo bo podedoval podjetje v naslednji generaciji. Drugi problem pa se nanaša na to, da je zaenkrat definicija družinskega podjetja zelo široka. Recimo, Volkswagen, korporacija je očitno tudi družinsko podjetje. Po drugi strani pa je problem tudi drugačne narave. Vsa družinska podjetja si želijo biti uspešna iz ene generacije v drugo, želijo se širiti, eh, predajati to tradicijo. Tako da bomo verjetno imeli težave z definicijo, se bomo pa potrudili. Vse oblike državljanske vzgoje, no, to me kar preseneča, kar pravijo kolegi iz GUE državljanska vzgoja že, ampak to po mojem pomeni tudi podjetništvo. Nekdo, ki je iznajdljiv, nekdo, ki želi biti podjetnik. Spomnim se, kako je bilo na Polskem. Ko sem bil še mlad, je bilo veliko delavcev, ki so želeli ustanoviti podjetje. In ko je to postalo možno v našem sistemu, so dejansko postali podjetniki, se zauzemali za družinska podjetja in državljanska vzgoja bi lahko vključevala tudi elemente podjetništva. Mislim, da bi celotna družba imela korist od tega, kar zadeva enako obravnavo in pripombe zelenih. Da, mala družinska podjetja niso obravnavana pošteno. In to iz več razlogov. Poznam položaj v Nemčiji. V Nemčiji vem, da je tam drugačen, MSP imajo tam zelo dober položaj, v drugih državah pa je včasih zelo drugače. Zato pozivam, da upoštevamo vse te razlike. Države na obrobju EU so drugačne enostavno zaradi zgodovine in ed, ideja družinskega podjetništva se ni mogla razcveteti, zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da to zdaj spremenimo. Če povzamem, vse vaše pripombe se mi zdijo zelo dober prispevek na daljni razpravi. Vem, da sem zdaj nekoliko akademski, sem pa vajen različnih mnen in se bom zelo potrudil, da vse pripombe vključim svoje mnenje. Mr. Cousin. Hvala lepa, gospod Krasnodebski. Rok za vložitev predlogov sprememb je 14. april ob povdan. Sekretarjat bo obvestil poslance po elektronski pošti o revidiranem mnenju in o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na vložitev predlogov sprememb. Sprejetje v odboru je načrtovano za 7. maj sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko in sicer letna poročila o subsidijarnosti in sorazmernosti za obdobje 2012-2013. To je prva obravnava. Besedo dajem gospe Helgi Stevens. Thank you, Hvala, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem, sem poročevalka za to tematiko. Zavedam se, da je to zgolj osnutek mnenja za odbor za zaposlovanje in socialne zadeve in sicer za odbor Juri. Uh, Pripravili smo predloge just briefly give you an overview of what we have thus far. Zapisali smo, da sta subsidiarnost in sorazmernost glavni načeli tako za naše politične skupine EKR. Pozdravljamo sodelovanje nacionalnih parlamentov. Vendar pa želimo še zlasti povdariti, kako velik je pomen regionalnih parlamentov, zlasti tistih, ki imajo zakonodajne pristojnosti. Radi bi jih pozvali, naj se bolj vključijo v sistem zgodnega opozarjanja, tam, kjer je to primerno. Recimo, flamski parlament je zelo dober primer, regionalnega parlamenta, ki ima zakonodajne pristojnosti in igra zelo pomembno vlogo pri tovrstnih zadevah, tako da je to pomemben zgled regionalnega parlamenta z zakonodajnimi poblastili. Pozivamo komisijo naj pregleda naj pregleda oceno učinka komisije in pregleda ex ante oceno parlamenta čim prej v zakonodajnem procesu. In ne na zadnje, menimo, da je načelo najprej pomisli na majhne, ključni element celotnega procesa politike in igra zelo pomembno ulogo. Na ta način ustvarjamo rast in delovna mesta ter zmanjšujemo stroške reguliranja za podjetja. To je torej povzetek v imenu kolegov v snutku, seveda pa pozdravljamo vse predloge, ki jih bomo vključili, če bo primerna. Prav tako bomo to poslali odboru, verjetno po velikonočnih počitnicah. In sicer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 Hvala lepa. Načelo subsidijarnosti in sorazmernosti je izjemnega pomena in zato zahteva to mnenje tudi še kak predlog spremembe. Pet? Naj ponovim. No, it's okay. Yeah. No. Dobro, upam, da se slišimo. Uh, uh, okay. uh, doceniając dotychczasową pracę, która została wykonana. Naj ponovim samo to, da zelo visoko cenim vsa prizadevanja, ki so že bila uložena do sedaj, vendar pa je tu treba omeniti še to, kako pomembne sta načeli subsidijarnosti in sorazmernosti. Vendar pa potrebujemo tudi večji podarek ocene vsebine. V zadnjih letih se razvija politični dialog, ki usporedno z nadzorom parlamenta z rumenim kartonom lahko predstavlja koristen inštrument za to, da bi uveljavljali načelo subsidijarnosti in sorazmernosti. Ta politični dialog bi se moral dogajati skozi povečanje pogostosti srečanj evropskih poslancev in nacionalnih poslancev s predstavniki komisije, ki dajajo svoj prispevek. Naše delo moramo bolje usklejevati, zato da se bomo bolje razumeli. Prav tako moramo bolje razumeti, o čem govorimo, ko govorimo o subsidiarnosti in sorazmernosti. Ena od težav, ki se pojavlja v razpravi, je različno tolmačenje teh pojmov, tako na ravni nacionalnih parlamentov, kot tudi nas samih. Zato je zelo pomembno to, da je leta 2012 Evropska komisija poglobila to razpravo, zato da bi ti dve definiciji poenotili. Predstavljena so bila enotna merila za oceno in vse inštitucije bi morale slediti tem merilom. To pa se ne dogaja in ravno zato prihaja do zmede pri tolmačenju in ravno zato imamo toliko različnih mnen. To je temeljni vidik, ki ga je treba povdariti v tem eh, mnenju, zato da se lahko ti dve načeli uveljavita. Drugi vidik. To je vidik, ki ni omenjen v tem poročilu, vendar pa bi se temu morali posvetiti. In sicer gre za vprašanje vlogo nacionalnih parlamentov. Kaj počnejo nacionalni parlamenti? Leta 2012 je več kot 500 od 600 poročil zadevalo izključno zakonodajo. Mi pa tu v parlamentu predstavljamo tudi veliko aktov, ki niso zakonodajne narave in ravno zato je zelo pomembno, da omenimo tudi te akte. Namreč tudi ti akti se potem prevedejo v konkretne direktive, konkretne zakonodajne predloge. Zato bi nacionalni parlamenti morali omenjati tudi nezakonodajne predloge. V tem mnenju je močan poudarek inštrumentu rumenega kartona. To je inštrument, ki je bil prvič uveden leta 2012, to je omenjeno tudi v mnenju, leta 2012. pa je komisija ob tem, ko smo videli, da je bil presežen prak poročil, ki so prejela rumeni karton, videli smo, da je prišlo do mnenja, da načelo subsidijarnosti in sorazmernosti ni bilo kršeno. To je pomembno omeniti, kajti V tem mnenju je govora o prihodnosti, ampak to se je že zgodilo. Komisija ni priznala tega utemeljenega negativnega mnenja, ampak potem se ni nadaljevalo z zakonodajnimi deli, o katerem je bilo govora v tem poročilu. Tudi leto kasneje je bil uporabljen rumeni karton in tudi tokrat komisija mnenja ni priznala. Tam je pisalo, da se pripravlja zakon, ki ne spoštuje načela subsidijarnosti, vendar pa v tem primeru komisija še naprej dela na tem projektu in sicer gre za vzpostavitev Evropskega tožilstva. Ta rumeni karton se torej uporablja, vendar pa bi morali dopolniti mnenje in pojasniti, kako deluje rumeni karton. In morali bi tudi razložiti, kako si želimo, da bi postopek rumenega kartona deloval pod peto točko, je govora o načelu najprej pomisli na majhne. Na polskem pravimo, razmišljaj globalno in deluj lokalno. Mislim, da ta koncept najbolje odraža razmišljanje avtorice. Poskrbeti bi morali za to, da bodo vsi ravnali lokalno, ustanavljali lokalna podjetja, razmišljati pa bi seveda morali globalno. To je zelo pomembno, da v celoti izkoristimo potencial državljanov in celoten potencial sodobnega sveta, ki živi in dela preko spleta. Zato se mi zdi, da je to zelo pomembno. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo Juti Štajnruk v imenu skupine socialistov in demokratov. Najlepša eh, hvala. Gospa Regner ima eh, žal drugo pomembno obveznost in danes ne more biti tukaj. Zahvaljuje se eh, poročevalki oziroma pripravljalki mnenja za, za res dober osnutek 88 stališč nacionalnih eh, parlamentov je bilo navedenih glede načela subsidijarnosti in že drugič v postopku nadzora nad načelom spoštovanja subsidijarnosti je bil, je bil uporabljen rumeni karton. Vprašanje pa je, ali nacionalni parlamenti res imajo dovolj sredstev in ali Evropska komisija res počne dovolj za to, da bi nacionalni parlamenti lahko ustrezno upravljali svojo nadzorno funkcijo. Skupina socialistov in demokratov meni, eh, da je zelo pozitiven eh, razvoj eh, ta, da nacionalni parlamenti zahtevajo, da se preveri spoštovanje načela subsidijarnosti. Potrebno je seveda ugotoviti, ali je zakonodaja na ravni Evropske unije na tem področju nepotrebna. poročilo eh, bomo zagotovo obogatili z kakšnim predlogom eh, spremembe. Prepričana pa sem, da bomo dosegli dober rezultat. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Helga Stevens v zaključek razprave. Thank you. Thank you, Hvala lepa. Gospa predsednica, zelo zanimivo je bilo eh, prisluhniti eh, obema prispevkoma in poskušala bom vključiti vse eh, komentarje. Po velikonočnih počitnicah bomo, bom vam podala odgovor glede odbora za pravne zadeve v tem mnenju določene točke manjkajo, ampak eh, seveda nas eh, zavezuje omejitev glede eh, dolžine mnen. Torej smo se skušali osredotočiti na najpomembnejše točke. Vaši prispevki so seveda dobrodošli in osnutek mnenja lahko še nekoliko razširimo in vključimo vaše pripombe. Hvala lepa. Hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 17. april do 12. ure. 28. maja bomo o tem glasovali v odboru EMPL, 16. oziroma 17. junija pa v vodilnem odboru Juri. Sedaj pa prehajamo k 12. točki na današnjem dnevnem redu. Gre za strategijo Evropske unije za enakost žensk in moških po letu 2015. 112 predlogov sprememb je bilo uloženih, ki jih bomo danes obravnavali na ta uh, osnutek mnenja in dajem besedo poročevalki gospi Kožlovski Rajevič. Najlepša hvala, gospa predsednica, dame in gospodje. Ja, res je. Mnoj, moje mnenje je že bilo predstavljeno v odboru in eh, prejela sem 112 predlogov sprememb. Tako. Najlepša hvala. Eh, Kaj ti, ti predlogi sprememb bodo zagotovo izboljšali moje mnenje, ki bo s tem postalo veliko bolj kakosno. Zelo vesela sem, da lahko presežem tudi 200 eh, besed. Eh, to je bila namreč zgorna meja za prvotni osnutek. Trenutno nam je uspelo pripraviti 12 kompromisnih predlogov sprememb in tudi uh, naša korespondenca je zelo živahna. Imela sem tudi nekaj sej z poročevalci v senci, ki bi se jim rada zahvalila, kaj te uh, naše sodelovanje je zelo dobro, razprave so bile zelo plodne in uspelo nam je najti rešitve oziroma ubeseditve, ki so eh, zadovoljive za vse. In to pomeni, da se kakovost kompromisnih predlogov eh, vrščas izboljšuje. Razprava se trenutno osredotoča na uskladitev vloge eh, ženske in moškega in na izboljšanje, na izboljšanje varstva otrok in pa eh, domov za oskrbo eh, starejših. Poleg tega se osredotočamo tudi na problem eh, žensk, ki živijo v revščini in pa na razlike med plačami žensk in moških. Poleg tega obravnavamo tudi udeležbo žensk na trgu delovne sile, še prav posebej pa vključitev mater na trg delovne sile. To je pravno tako zelo pomembna točka. E, potem obravnavamo tudi e, direktivo o porodniškem dopustu, o očetovskem dopustu in o starševskem dopustu. Pozivamo e, k izvedbi direktive, ki jo je predlagala komisarka Reding. glede izvršnih odborov eh, podjetij, ki kotirajo na borzi? Poleg tega v mnenju obravnavamo tudi diskriminacijo na več ravneh na trgu delovne sile, eh, pa tudi eh, spolno nadlegovanje na delovnem mestu. Torej še enkrat bi se vam rada vsem zahvalila za predloge sprememb. Upam, da bo uh, besedilo, ki sem ga pripravila, uh, uživalo podporo večine. Hvala lepa, gospod Gerike, vi ste poročevalec v senci na to temo. Niste vedeli tega? No, ni vam treba ničesar dodati, če ne želite. Ja, ja, seveda, pogovarjal sem se z pripravljalkom mnenja in moji predlogi sprememb so bili že omenjeni. gre za splošno omembo ženskega spola. In zdaj bi rad poudaril eh, posebno vlogo mater. Seveda so tudi matere ženske, ampak eh, nosijo prav posebno odgovornost v družbi in zato jih je potrebno izredno omeniti in to je bilo tudi storjeno, zato eh, ne bom ničesar več dodal. Najlepša hvala, Marija Arena, v imenu skupine socialistov in demokratov. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej najlepša hvala za delo, ki ga je pripravljalka mnenja zelo dobro upravila. Veliko eh, predlogov sprememb je bilo uloženih, kar kaže na veliko zanimanje za to temo. Eh, malo je predlogov sprememb, s katerimi se izredno ne bi strinjali. Želimo pa, da eh, se izpostavijo določene pomembne točke. Prvič, potrebno je seveda govoriti o situaciji, ki eh, še zdaleč ni situacija enakopravnosti med moških, moškimi in ženskami. Drugič, potrebno je eh, uresničiti agendo 2020 in enakost moških in žensk vključiti v evropski semester. Potem je potrebno zagodostoviti vključiti tudi eh, zaposlovanje eh, žensk eh, in eh, doseči nas cilj na tem področju. Eh, potem je eh, tukaj tema diskriminacije na vertikalni in pa tudi horizontalni ravni diskriminacije žensk. Naslednja pomembna točka je diskriminacija žensk z eh, pomočjo uh, oziroma z drugih vidikov, eh, tukaj gre eh, za diskriminacijo zaradi eh, priseljevanja, zaradi barve poti in tako naprej. Podpiramo tudi potrebne ukrepe v infrastrukturo za varstvo otrok, tako bomo končno lahko dosegli cilje barcelonske strategije, potem izvedbo direktive o porodniškem, starševskem in očetovskem dopustu. To bo tudi omogočilo boljše zaposlovanje žensk, poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za razdelitev dela v uh, eh, gospodinstvu. Glede določenih točk pa pripravljalka mnenja ni želela uh, ponuditi kompromisov in uh, mogoče uh, boste nekateri glasovali tudi proti našemu predlogu spremembe 78 in 118. Uh, tukaj gre eh, za eh, postopke zaposlovanja in za postopke v primeru diskriminacije na delovnem mestu. Eh, rada bi mogoče slišala stališče poročevalke glede tega, zakaj ni sprejela teh predlogov sprememb, kajti diskriminacija seveda pri zaposlovanju obstaja. Podprla bom določene predloge sprememb, ki se osredotočajo na. Eh, nekonvencionalno spolno identiteto. In vem, da je e, potekalo veliko razprav na to temo, ampak mislim, da nismo šli dovolj daleč glede teme e, dodatne diskriminacije, če lahko tako imenujem. Hvala lepa in zadnje na vrsti poročevalka. Najlepša hvala. Rada bi se vam vsem zahvalila za eh, pripombe in prispevke. Mislim, da je bilo 100 eh, predlogov sprememb že sprejetih. Torej, ja, kot je dejala gospa Arena, eh, dva predloga sprememb nisem vključila. Ja, težko je 100 odstotno sprejeti vse predloge sprememb želim pripraviti besedilo, ki ga bo lahko eh, podprla večina vseh eh, poslanskih skupin. Najlepša hvala za vso delo, ki ste ga to uložili in upam, da bomo nadaljevali z odlično komunikacijo. Najlepša hvala za eh, opravljeno delo in žal mi je, da temo enakosti med moškimi in ženskami zmeraj obravnavamo ob koncu dneva, ko smo eh, že zaključili z obravnavo vseh drugih pomembnih tem. In skušala bom zagotoviti, da se to v prihodnosti ne bo ponovilo. 16. aprila bomo glasovali v eh, odboru za zaposlovanje in eh, takrat bo tudi eh, naša naslednja seja 16. aprila od 9. Eh, ure do 12.30 in od 15. do 18.30 v Bruslju. Tako sedaj smo predčasno zaključili in eh, imeli bomo nekaj dnevni odmor, eh, nekaj več kot en teden. Rada bi se vam vse zahvalila za udeležbo pri tej seji. In Danes eh, smo opravili z zelo obsežnim glasovanjem, to nam je uspelo in mislim, da je to eh, pravi uspeh in tudi sama imam še zmeraj glas. Najlepša hvala. Ja.